krizi z mirovnim procesom v Kolumbiji. Besedo predajam Federiki Mogherini, podpredsednici komisije. Izvolite, beseda je vaša. Grazie, presidente. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Za Kolumbijo so to izredno pomembni trenutki. V svetu vlada kar nekaj težavnih situacij, blizu nas in tudi nekoliko bolj oddaljeno od nas, ampak To območje pa je vendarle območje, kjer se poraja upanje, da se bodo izvršile spremembe. Hvala, da ste predlagali razpravo o tem procesu. Sama sem prepričana, da bomo letos deležni pozitivnih novic. Oborožen konflikt je trajal več kot 50 let v tej državi. 220 tisoč ljudi je umrlo, več kot 6 milijonov je bilo prisilno razseljenih številne druge so ugrabili ali pa so izginili oziroma bili žrtve nasilja. Prvi mirovni proces, verjetno to ni aplaus za Kolumbijo, ampak bi lahko vseeno tudi bil. Kakorkoli prva mirovna pogajanja so potekala pred več kot 30 leti. Danes pa končno vidimo luč ob koncu tunela. Hvala lepa za to mirovno priložnost, hvala za te dobre novice. Včasih imamo dobre novice, kot se je zgodilo pred nekaj dnevi na Dunaju v Iranu. Te priložnosti ne bi smeli spustiti. Sama sem osebno spremljala kolumbijski mirovni proces, še preden sem postala visoka predstavnica Unije. Bila sem v Bogoti kot italijanska uh, premijejka. Ko sem začela z delom v evropskih institucijah, sem v imenu Evropske unije tudi podpirala Juana Manuela Santosa, ki si je res prizadeval na tem področju. Odnosi za Bogoto so v zadnjih letih postali tesnejši, močnejši na številnih področjih od sporazuma o odpravi vizumskih režimov do drugih vprašanj. Imona Gilmorja sem imenovala kot posebnega odposlanca za mirovni proces pred dvema mesecema. S tem sem želela okrepiti evropsko aktivno zavezo k reševanju teh vprašanj. Naj povem, da sem bila zelo vesela, ker je bila ta odločitev sprejeta s celotno podporo predsednika Santosa. Imon je bil neposredno vključen tudi v mirovni proces na Severnem Irskem, zato se mi zdi idealen kandidat tudi za to mesto. Že v teh prvih mesecih so ga zelo dobro sprejeli vzpostavijo številne stike s posameznimi strankami in stranmi. Tudi v zadnjih dnevih se je veliko okvarjal s tem vprašanjem. Trenutno je v Bogoti in zagotovo se bo kasneje v tem mesecu sestav tudi s predstavniki odbora AFET, da se pogovori skupaj z vami o možnostih, upanjih in izzivih, da se pogovori s člani odbora za zonanje zadeve tudi o zadevah, ki so relevantne za Evropsko unijo, torej tudi kako bi Evropska unija lahko podprla ta proces. Kaj se trenutno dogaja? Dosežen je bil sporazum, zgodovinski sporazum in sicer lani decembra v zvezi z žrtvami. Ta sporazum ponuja trdno podlago za spravo, za pravico, za resnico. Vemo, da je sprava edina veljavna podlaga za kakršen koli mirovni proces, če želimo, da se leta obdrži. Ta sporazum lahko poskrbi za to, da resnica pride na plan, da se prizna resnica glede posameznih konfliktov, da vsi akteri prevzamejo svojo odgovornost. Lahko prinese tudi pravico in poskrbi za to, da se zločine ne bodo ponovili. Lahko nam ponudi tudi možnost, da presežemo konflikt, da se ozremo v prihodnost. Lahko poskrbi tudi za to, da se poklonimo izginulim, da se poklonimo vsem tistim, ki so umrli in izrazimo sožalje vsem tistim, ki so izgubili bližnje. Ta sporazum bo zagotovil tudi ustrezno reparacijo za žrtve, bodi individualno, bodi si individualno ali kolektivno. Mirovni sporazum prvič ponuja osrednjo ulogo žrtvam. Potrebujemo spravo, politične razkole moramo rešiti na miroljuben način s političnimi instrumenti z volitvami. Vemo pa, da hodimo po zelo tanki črti, tudi kolumbici se tega zavedajo. Kako preprečiti nekazdovanje, kako zagotoviti mir. Naloga ni bila enostavna, ampak mislim, da nam je uspelo doseči dobro ravnotežje. Obe strani sta se zavezali k temu, da boste zaščitili človekove pravice, da bo to prednostna naloga osredotočamo se seveda tudi na vlogo tistih, ki se borijo za človekove pravice. Oni so zaradi svojega dela pogosto žrtve groženje in izsiljevanje. Kolumbija na tem področju ne izhaja z najboljšega položaja. Je pa res Kolumbija v zadnjih nekaj letih dosegla precej še napredek, kljub varnostnim razmeram, ki so še vedno polne izzivov v številnih regijah. Takšna predanost strani obeh strani pa bo seveda pomagala pri doseganju napredkov. Pogajanja še niso zaključena, govorimo o procesu, ki še vedno poteka. Pomembno vprašanje bomo morali še obravnavati, naprimer način, kako poskrbeti za prekinitev ognja, kako preverjati prekinitev ognja, razorožitev, integracija tujih borcev potem ureditev za zagotavljanje fizične varnosti teh posameznikov, izvajanje sporazuma. To je zgolj nekaj od izzivov, s katerimi se soočamo. Vseeno pa sem prepričana, da bomo pogajanje zaključili, ne zgolj zaključili, temveč zaključili hitro, skladno z zavezami, ki jih je nas je prevzel predsednik Santos. Ko bomo sporazum sklenili, moramo razmišljati tudi o tem, kaj se bo dogajalo potem, kako podpreti mir ki bo služil kot element za novo izgradnjo. Mirovni sporazum je verjetno zelo težko skleniti, kajti na pot se lahko postavijo interesi posameznikov, težko bo nadomestiti staro mentaliteto, star način delovanja. Vsi se moramo zauzeti za mir in sicer tudi po trenutku, ko bo mirovni proces podpisan, ratificiran in se začel izvajati. Mandat Ivana Gilmorja je zelo natančno osredotočen na fazo izvajanja. Tudi naše delo se na to osredotoča. Kako lahko mi podpremo delo po podpisu? Predanost Evropske unije se po podpisu ne bo zmanjšala, ravno nasprotno, ko bo sporazum podpisan in ratificiran, se bo še ukrepila. Kar zadeva politično udeležbo človekove pravice, razvoj podeželja, Zavedamo se, da bo v državi potrebno izvesti številne spremembe, o katerih se bomo dogovorili vnaprej. Te reforme lahko prinesejo trajnostni mir, ne zgolj mir v Kolumbiji. Evropska unija bo Kolumbiji stala ob strani tekom celotne poti. Danes si stojimo ob strani, ob strani bomo stali tudi, ko bo mirovni sporazum podpisan v Pandakmalu. Ob strani bomo stali tudi, ko bodo strani te, ta sporazum izvali v celoti. S kolegom Mimico sva pripravila tudi skrbniški sklad Evropske unije, evropski proračun bomo uporabili v ta namen, tudi države članice so se zavezale k temu, da bodo podale svoje prispevke in ti prispevki v sklad že prihajajo. Tesno bomo sodelovali z vsemi zainteresiranimi državami članicami, ogromno jih je izrazilo interes ta sklad mora biti vzpostavljen do trenutka, ko bo podpisan mirovni sporazum. Ta skrbniški sklad bo dopolni, dopolnjeval sredstva, ki jih bo dala na voljo kolumbijska vlada in ki jih bodo dali na voljo tudi ostali partnerji. Potrebujemo ustrezno podporo, potrebujemo pa tudi konkretne ukrepe za to, da zadeve izpeljemo na trajnosten način. Ko bo torej sporazum podpisan, ko se bo začel izvajati, pa tudi v prihodnje. Politično podporo moramo zagotoviti strani partnerjev, ponuditi moramo tudi finančno pomoč. Evropska unija je pripravljena veliko prispevati k temu, da bo ta proces v Kolumbiji uspešen. Ti dnevi so za Latinsko Ameriko zelo pomembni. So dnevi novih priložnosti, izzivov, tudi dnevi, ko lahko nastopi sprava. Sprememba mora biti spodbujana, dopolnjena in vodena. Potrebujemo pozitivno spremembo. Ko bodo te spremembe prišlo, bo tudi Evropska unija seveda lahko odigrala svojo vlogo, ker je to v njenem interesu. Ne zgolj v Kolumbiji, temveč tudi tam. Vem, da lahko računam tudi na vašo polno podporo. Ko se osredotočamo na reševanje kriz in konfliktov okoli sebe, res ne smemo izpred oči zgubiti pozitivnih spodbudnih korakov, ki jih lahko storimo posod po svetu, zato da zagotovimo stabilnost. Tudi v kontekstu konfliktov, ki trajajo več desetletij, tudi ko gre za prizadevanja v smeri preprečevanja destabilizacije. To je v interesu Evropske unije. Se pravi, podpreti moramo delo, poenostaviti delo, vložiti čim več truda politične volje pa tudi finančne pomoči. Hvala. Grazie. Hvala lepa, podpredsednica. Sedaj pa prisluhnimo še mnenju političnih skupin. Najprej skupina ELS, gospod De Grandes Pasqual za minuto in pol. Hvala, gospod predsedujoči. Najlepša hvala, gospa podpredsednica, visoka predstavnica, gospa Mogherini. Gospa Mogherini je zelo natančno vse predstavila, ne bom tega ponavljal. Mislim, da smo bili zelo solidarni, odločni. Mislim, da je bilo vredno vložiti toliko truda, kajti danes je zgodovinski trenutek. Kot prvo bi rad povdaril, zelo slovesno povdaril, da je Kolumbija v zadnjih letih ravnala na tak način, da si res zasluži podporo, ki jo trenutno parlament ponuja v tem zgodovinskem trenutku. Ta zgodovinski trenutek je imel svoje precedense. Nekateri so skušali preko dialoga združiti antagonistične sile, najti rešitve. Pred Santosom je tudi Betankurova, pa tudi Uribe poskušala to doseči. Ampak predsednik Santos je uspel doseči, da se je izpeljal ta zgodovinski mirovni proces ki bo Kolumbijo postavil na zaslužen pedestal. Gospa Mogherini, tudi mi smo si zelo prizadevali za to, da bi bili koste nalogi. Parlament je zelo raznolik. Ampak vseeno nam je uspelo doseči soglasno resolucijo, ki jo podpirajo vse večje politične skupine. Enoglasno bomo tudi glasovali za to resolucijo. V tej resoluciji so omenjena vsa načela in tudi vse vrednote, ki se nam zdijo pomembni. Mislim, da je Kolumbija v zadnjem obdobju s svojim ravnanjem dokazala, da si zasluži naše spoštovanje. Tudi gospa Mogherini je prej omenila, da potrebujemo sredstva za to, da bomo spremljali razvoj tega procesa. Ta proces bo privedel do resnice, do pravice, do odprave, nekaznovanja. Proces bo Kolumbijo pripeljal do zgodovinskega trenutka, ki si ga zasluži. In s tem bo Kolumbija tudi lažje oblikovala svojo prihodnost in usodo. Hvala lepa, prosim vas, da se držite dodeljenega časa za govor. Kolega Hauregi Atondo za dve minuti in pol. Ramon. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, najlepša hvala tudi gospe Mogherini, da je danes z nami. Hvala lepa za te besede, ki ste jih izrekli. Najprej bi vam rad povedal, da vsi vemo, da se človeštvo zaveda tega, da je vojno veliko teže končati kot začeti. Videli smo tudi, da je pogajanje s teroristi veliko bolj težavno kot boj proti teroristom, zato da bi ti končali svojim dejanjem. Dve veliki zmagi smo dosegli, kot ste že sami povedali. In za Kolumbijo bodo prihodnji meseci res zgodovinski. Nikar ne pozabimo na to, da pravzaprav zaključujemo neko tragično tradicijo, ki je vladala več kot 50 let, ne zgolj v Kolumbiji, temveč tudi v številnih drugih državah v Južni Ameriki in v, v Srednji Ameriki. Dolga leta so nekatere skupine menile, da je nasilje dopustno orodje za doseganje ciljev. Danes smo zelo verjetno v sklepni fazi te tragične zgodovine, zgodovine polne zmoti napak. Mislim, da nihče ni imel razloga za to, da bi uporabil nasilje in ubijal. Kolumbija je sprejela pomembno odločitev, zaslužno odločitev. Evropski parlament mora podpreti to odločitev. Tudi mi smo sprejeli odločitev, kot je rekel gospod De Grandes. In ta odločitev je zelo pomembna in v pravem času. Sprejeta je bila v pravem času, zato ker lahko v nekaj mesecih v državi dosežemo dokončni mir. Zelo pomembno je, zato ker smo se pogovarjali o vsem tem, kaj se je dogajalo v Kolumbiji. Evropska unija in posamezne politične skupine smo se zauzeli za ta proces. Pomembno je, da smo enotni. Prvič smo na mednarodni ravni soglasno kot Evropska unija podprli mirovni proces. Vemo, da mir ni popoln da so številni proti temu miru, ampak vseeno je ta mir pomemben. Mir je pot, ni poti, ki vodijo do miru. Mir je pot, kot je rekel že Gandhi. Uspelo nam je razrešiti številne probleme in mislim, da je to zelo dobra, pozitivna novica, ki jo moramo podpreti. Dobro je, da ste gospoda Gilmorja imenovali za posebnega odposlanca, dobro je, da ste oblikovali tudi skrbniški sklad. Hvala, gospa Mogherini. Hvala lepa, gospod Demesmaker, za minuto v imenu skupine EKR. Eh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ozreti se moramo v prihodnost, zreti moramo v prihodnost optimistično. Ogromno kriz vlada trenutno na svetu, zato je težko biti optimističen. Dejstvo pa je, da smo v Kolumbiji dosegli pomemben korak naprej, dosegli smo mirovni sporazum z Farko, to pa je dober obed za prihodnost te države. 23. marca naj bi sklenili sporazum, takrat naj bi Fark tudi predal svoje orožje. Nekaj negotovosti sicer ostaja, kaj se bo dogajalo v prehodnem obdobju, kaj bo s pravosodnim sistemom v tem obdobju, kaj se bo dogajalo z reparacijami. Mirovni proces se seveda ne sme zaključiti na tem področju. ELN vprašanje moramo prav tako zaključiti. Priti mora do demobilizacije, do programa integracije tudi za milice, kajti nekatere milice se še vedno borijo proti Farko, proti vladnim enotam in mislim, da bi morali ustrezno rešiti tudi ta vprašanja. Hvala lepa. Za minuto in pol za skupino Alde, gospa Bilbao Brandika. Hvala lepa. Najprej moram čestitati vsem stranem v Kolumbiji za dosežen rezultat, če le potem lahko povem tisto, kar mi leži na duši. Reparacija žrtvam je zelo pomembna. Pomembno je, da se dogodki ne bodo ponovili. Mir je zelo pomemben. Kolumbici družba in institucije zelo dobro vedo, kakšna je cena vojne, kakšna je cena nasilja. Oni so se odločili to pustiti ob strani. Bili so pragmatični, imeli so domušljijo in dosegli so sporazum, zato jih moramo res odločno podpreti. To je primer, kako lahko dopolnimo proces veliko več kot zgolj besedami. In gospa Mogherini je že povedala, kako bo podprla ta proces. Hvala lepa za vsa vaša prizadevanja. Mislim, da je to zgled, ki bi moral služiti za prihodne delovanje Evropske unije na zonanje političnem področju. Evropski parlament v celoti podpira Kolumbijo in kolumbijsko družbo. Spoštovati moramo njihove odločitve, priznati moramo tudi njihove ukrepe, obsoditi je treba preteklo politiko, zagotoviti moramo tudi izvajanje mednarodne zakonodaje, zato da se prekine nekaznovanje, do katerega prihaja posod po svetu, ko govorimo o kršenju človekovih pravic. Zagotoviti moramo tudi ustrezen političen, družbeni in gospodarski proces, ki bo služil državljanom in institucijam, da bodo leti začeli znati na novo živeti skupaj. Sprava, pravičnost, to je tisto, kar je pomembno. Prenehati moramo z dvojno viktimizacijo, ki so jo bili deležni Kolumbici. Če je podoba Kolumbije države, ki je polna krvavih bojev, potem bo država kaznovana zaradi nasilja, pa tudi zaradi slabega imena. Zato podpiramo novo Kolumbijo polno miru in mirovne, miroljubnega sobivanja. Mislim, da bi Kolumbija morala postati država priložnosti in ne več država sporov. Hvala lepa. Kolega Kuzo Permuj za minuto in pol v imenu skupine GUE. Hvala, gospod predsedujoči. GUE NGL želi biti seveda na ravni tega, kaj se je zgodilo. Podpiramo mirovni proces. 70 tisoč izginulih oseb, več kot 200 tisoč ubitih ljudi. Ta država je druga na svetu, ko gre za smrtne žrtve zaradi min. Ogromno političnih predstavnikov je bilo ubitih v tej državi. Veliko konfliktov je doživela ta država. FARC in kolumbijska vlada sta pripravila dober sporazum glede politične udeležbe, glede reševanja problema z drogami, glede vprašanja, kako ponuditi pomoč žrtvam. Ta dvostranski sporazum mora biti sedaj podprt tudi strani državljanov. Temeljiti mora na resnici, pravičnosti, na reparacijah, na jamstvih, da se ti dogodki ne bodo ponovili. vsi v tej državi morajo poskrbeti za to, da se bodo vrnila oduzeta zemlišča, da bodo multinacionalke, tudi evropska podjetja lahko normalno delovali v tem območju. Podpreti je treba sindikalna gibanja, politična gibanja, družbena gibanja. Visoki predstavnik Združenih narodov za človekove pravice ima tudi namen odpreti svoj urad v tem območju. Predvsem pa moramo poskrbeti za to, da bomo na mednarodni ravni preverili, kaj se v tej državi dogaja. E Sebastian, za minuto in pol v imenu skupine zelenih. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa, gospod Mogarine, da je danes z nami. Hvala, da ste pogosto prišli v parlament in se z nami pogovarjali in nas poslušali. Ta resolucija je razlog za veselje. Mislim, da bi vsi morali biti veseli, da smo dosegli soglasje. V imenu skupine bi rad čestitev vsem, ki so se pogajali. Hvala, da ste vsi zagotovili podporo mirovnemu procesu v Kolumbiji. Žrtve si ne zaslužijo nič drugega kot to. Potrebujejo udeležbo vseh nas. Zelo pomembno je, da se Evropska unija vključi v ta proces, da svetu pokaže, da se zauzemamo za več kot zgolj za trgovinske odnose, da znamo ponuditi pomoč tudi, ko gre za osebe, ki trpijo, ne glede na to, kje so. Zauzemamo se tudi za človekove pravice. Predvsem se želimo vključiti v ta proces. V osmi točki prosimo države članice, da oblikujejo sklad za obdobje po konfliktu. Želimo si, da bi se ta sklad oblikoval. Bi vas pa rad opozoril še na nekaj. Namreč kolega je že govoril o tem, da paravojaške sklade skupine in kriminalne združbe še vedno izkoriščajo trenutno situacijo. Te skupine povzročajo veliko trpljenja in bolečine, trgujejo z drogami in tako naprej. Ne smemo pozabiti na te zadeve. Če želimo doseči globalni mirovni sporazum v Kolumbiji, ne smemo dopustiti, da bi v tem trenutku karkoli iztirilo ta mirovni proces podpiramo mirovni proces in upam, da ga bomo tudi v prihodnje. Grazie, Hvala lepa, kolega Korao za skupino EFDD. Izvolite. Minuto. Za minuto je beseda vaša. Hvala lepa, gospod predsednik. Lep pozdrav tudi visoki predstavnici. Seveda se lahko zgolj strinjamo z tem, da se ta resolucija podpre. Kot ste že sami povedali, nahajamo se v pomembnem zgodovinskem trenutku. Je pa to tudi trenutek, v katerem se pravzaprav začenja novo obdobje za Kolumbijo. Gre za novo obdobje, v katerem bomo morali biti izjemno previdni. Mene skrbi, kaj se bo zgodilo jutri. Sporazum, mirovni proces, vse lepo in prav, ampak v tem sporazumu se ne upošteva številnih vprašanj, kot je naprimer reparacija za žrtve, ki bomo našli sredstva za to. Številna druga vprašanja so prav tako ostala nerazrešena v tem sporazumu. V resolucijo teh zadev nismo vključili. Kot Evropski parlament seveda želimo poslati zelo odločno jasno sporočilo, ampak vseeno se mi zdi, da so to potencijalno problematična vprašanja za prihodnost. Sicer z veliko mero veselja podpiramo trenutno stran v tem mirovnem procesu, vseeno pa bo v prihodnje Kolumbijo čakalo še kar nekaj dela. Hvala lepa, gospod Milan Mon, za minuto in pol. Hvala lepa. Kolumbija doživlja pomemben zgodovinski trenutek, kot ste rekli. Nedavno so se v Havani odvila pogajanja o tem dokončnem sporazumu, ki naj bi bil podpisan pred 23. marcem. Naš cilj je, da se zaključi več kot 50-letno obdobje konfliktov, ki je povzročilo številne žrtve in notranje razseljene osebe. Evropska unija ima pomemben odnos z Kolumbijo. V zadnjih letih se je ta odnos še okrepil. Že gospa Mogherini je pregovorila o tem, kako pomemben je večstranski trgovinski sporazum, ki ima pozitivni učinek tudi na usodo Kolumbije. Evropska unija je drugi trgovinski partner Kolumbije. Igramo pomembno vlogo. Tudi naš parlament igra pri tem pomembno vlogo. Mi smo želeli, da bi odpravili vizumsko zahtevo za kolumbijske državljane. 2. decembra smo podpisali sporazum s tem v zvezi in to je tudi jasen znak, da želi Evropska unija okrepiti odnose s Kolumbijo in kolumbijskimi državljani. Želimo si, da bi jutri uspešno izpeljali ta mirovni proces. Želimo si, da bi evropske države podpirale ta proces, da bi same prispevale k tem skrbniškemu skladu, ki bo služil svojemu namenu predvsem v pokonfliktnem obdobju. Kolumbija se je odločila, da bo izšla iz tega temnega tunela, v katerem je vladalo nasilje. Kolumbija je ena od najbolj pomembnih držav v Latinski Ameriki. Tudi predsednik Santos je rekel, da je treba prekiniti ta zgodovinski ciklus nasilja, da je treba izkoristiti gospodarski potencial na notranji ravni, pa tudi na mednarodni ravni. Hvala lepa, kolega Havid, za minuto in pol. Gospod eh, predsedujoči, imel sem eh, privilegij, da sem sam spremljal eh, te pogovore za mirovniški sporazum in unesel sem tudi svoje izkušnje iz mirovnega sporazuma v moji državi. Mislim, da bomo dosegli tukaj zgodovinski preboj. Danes pa se trpljenje nadaljuje. Pred nekaj tedni je bilo umito 14-letno dekle, pa tudi nek aktivist je bil ubit priznavamo to, da so se letalski napadi eh, končali. Ampak potrebna je še vedno izpustitev zapornikov. Sporazum glede žrtev je bil velik dosežek. In sedaj se eh, poti eh, proti miru ne da več obrniti. Od, obi strani sta priznali odgovornost za konflikt in sedaj boste prevzeli odgovornost za mir tisti, ki so napadli ta eh, mirovniški sporazum zaradi nekoznovanja, bi se eh, morali eh, zavedati eh, eh, tega, da eh, bo do izplačene tudi reparacije in da bo eh, zagotovljen ta mirovniški sporazum. Eh, Evropska unija je zavezana k temu, da bo spremljala izvajanje tega sporazuma. Eh, To je treba spremljati neodvisno, s, popolnim, s polno udeležbo obeh strani in pa z vključitvijo civilne družbe. In treba je omogočiti, da bo demokratična opozicija svobodna in da ne bo deležna a, a, napadov. Potrebujemo mir s pravičnostjo, pravičnostjo za Kolumbijo in napočil je čas za mir. Hvala lepa, kolega Štir, za minuto in pol gospod predsedujoči več kot petdeset let je v kolumbiji vlada oborožen spopad ogromno ljudi je umrlo kolumbijska vlada in farc pa sta dosegla pomemben sporazum rekli so tudi da bodo vzpostavili posebno sodišče na katerem se bo obravnavalo vprašanje žrtev, reparacij in tako naprej. Ta sporazum je izjemno pomemben, zgodovinsko pomemben, še posebej, če se bo uspešno tudi izvajal. Evropski parlament želi izraziti svoje zadovoljstvo z doseženim sporazumom v septembru, bi pa radi podprli tudi predlog, da se doseže dokončen mirovni sporazum pred 23. marcem. V tem smislu imate vi, gospa Mogherini, prav. Dobro je, da ste nekdanjega zunanjega ministra Irske, gospoda Gilmorja, imenovali za posebnega odposlanca za ta mirovni proces. Zagotovo je bila to smotrna, modra odločitev. Evropska unija mora sedaj še dodatno okrepiti svojo podporo z skrbniškim skladom, ki se bo uporabljal v tem pokonfliktnem obdobju. V svoji resoluciji to tudi omenjamo in veseli smo, da skupaj s komisarjem Mimico delate na tem. Tako kot komisar Mimica, tudi sam prihajam iz Hrvaške, mi zelo dobro vemo, kako pomembno je, da mednarodna skupnost podpre spravne postopke. Imamo izkušnje na tem področju, zato naj še enkrat podarim, kako pomembno je, da Evropska unija aktivno podpira Kolumbijo v tem mirovnem procesu. Hvala. Grazie. Hvala lepa, gospod Zurinjo, za dve minuti. Signor Presidente, signora Mogherini gospod eh, predsedojoči, spoštovana gospa Mogherini. Rad bi vam čestital za delo, eh, ki ste ga opravili na tem področju. Vsi vemo, eh, da je mirovni proces zelo krhek in zato je naša naloga ta, da si prizadevamo za pozitivni rezultat. Pomembno je opozoriti na to, da imata mirovni proces en zelo pomemben element in osredotoča se namreč na žrtve in ne pa na um, eh, konfliktne strani. To je nekaj novega in to je treba zelo poudariti. Sporazum v korist žrtvam je bil podpisan decembra in to je res temeljni stebr tega mirovnega procesa in pomembno je, da nadaljujejo po tej poti. treba je uh, videti, da ni najpomembnejša gospodarska pot. Pomembno je, da so se zavezali k sodelovanju, zato da bi dosegli mir in demokracijo in pa da so se zavezali k temu, da bodo spoštovali človekove pravice in pa da bodo delali eh, v smislu uh, dobrobiti uh, ljudi. To bo trajnostni mir, eh, ki ga je treba doseči eh, in sicer na tak način, da bo vključena tudi civilna družba. In eh, tu je še nekaj pomembno. Trgovinski odnosi med Evropsko unijo in Kolumbijo bi bile lahko izkoriščeni za to, da ne trgujemo zgolj, ampak da spodbujamo tudi mir in pa mirno sožitje. V tem smislu podpiram kompromis z obeh strani. In um, sedaj bo uh, sledila prihodnost brez uh, nasilja in pa krebitve zaupanja uh, Kolumbicev. To pa predvideva tesno sodelovanje. Evropska unija tu lahko stori mnogo. Lahko nenehno podpira ta proces. Hvala lepa. Se upravičujem, gospod Zorinjo. Nekdo bi vam rad zastavil vprašanje v okviru modrega kartona in sicer gospod Arnold. Sprejmete vprašanje? Ja, gospod Arnold. Živimo v svetu, kjer vse čas poslušamo novice, ki pokrivajo tragične globalne konflikte. Ne, nekno smo mandirani s temi novicami. Ali se strinjati s tem, da imamo sedaj eh, žarek upanja, ko gre eh, eh, Kolumbija v smeri miru, ampak o tem mediji ne poročajo dovolj? gospod Zorinjo, odgovor. Hvala lepa za eh, to vprašanje. Da, res je tako, da vedno znova eh, slišimo o novih eh, konfliktih in o novih izzivah. Kadarkoli izbruhne konflikt ali pa če je kje kak problem, potem se o tem eh, poroča, ne poroča pa se dovolj, če je bil kje dosežen napredek. Gospod Kelem. Torej, um, ogromno mrtvih in pa uh, notranje razseljenih oseb. Decembra pa je bil dosežen sporazum. In posem se strinjam s vami, gospod Mogherini, da je to izreden dosežek. Uh, ki ga moramo ceniti. Spodbudno je, da so bili sporazumi že doseženi o tako ključnih vprašanjih, kot so reforma zemlje, zemlje potem, eh, pre, eh, potem kar se tiče drug in tako naprej. Ampak eh, za Kolumbijo je dolg proces nasilja in prav je, da so sedaj v središču žrtve. Vprašanje je, kako zaceliti uh, rane, kako sprožiti spravo. Sporazum predvideva eh, pravico, reparacije in tako naprej. Toda v prvi vrsti je treba doseči dober eh, sporazum do marca, tako da bo moč izvajati trajno premirje in da bodo vse strani odložile orožje. Fark je uh, zadnji element ideologije 20. stoletja, uh, kajti nasilje je spodletelo, pa tudi paramilitarne skupine so spodkopavale demokracijo. In končno, to je zelo spodbuden razvoj. Nekdo je dejal, oziroma storimo vse, da bomo dosegli mir. Hvala. E Gospod Diaz de Mera za minuto in pol. Hvala lepa. Najprej bi rad iskreno čestitev predsedniku Santosu. Predsednik Santos je bil poguman, prevzel je na se tveganje. Bil je poguman in zaradi tega so bili 23. septembra tudi podpisani vsi ti pomembni sporazumi. Rad pa bi izpostavil par stvari iste, kot so jih že nekateri drugi. Naprimer, vzpostavitev posebnega sodišča, kmetijska politika, dogovor glede politične porazdelitve, boj proti nezakonitim drogam. Žrtve, nekaznovanje, zemlja, razseljevanje, pravica. To so vprašanja, ki bi jih morali še dodatno obravnavati in glede njih sprejeti dodatne obveznosti. Rok je 23. marec in upam, da bo Kolumbija bila dovolj samozavestna, da bo še naprej odražala dobro voljo na zven in na znotraj. Evropska unija je zelo jasno podarila, da podpira Kolumbijo. Imon Gilmor je posebni odposlanec Evropske unije za ta mirovni proces. Liberalizacija vizumskega režima in trgovinski sporazum sta zgolj izraz zaupanja, ki ga Evropska unija trenutno kaže do Evropske unije. Pomembno pa je, kaj se bo dogajalo v obdobju po konfliktu, ko bomo skušali spostaviti mir. Zato je zelo pomembno, da bi Evropska unija ponudila dodatno pomoč. V ta namen pa potrebujemo dodatno zavezo, tudi ko gre za ta dopolnilni skrbniški sklad. Pa ne zgolj v tej smeri, temveč v številnih drugih smerih. Predvsem moramo sprožiti pogajanja tudi z ELN in drugimi paramilitarnimi silami, ki še vedno motijo ta mir in mirno sobivanje Kolumbicev. Peterle. Gospod Peterle. To, eh, Grazie, prezidente. Pozdravljam dosedanje rezultate mirovnega procesa v Kolumbiji, ki edini lahko zagotovi trajni mir po desetletjih nasilja in žrtev. Sprava in mir nimata alternative prepričan sem da bo to omogočilo novo kakovost sožitja v kolumbiji in sprostilo njen bogati razvojni potencial. čestitam političnim voditeljem in podpornikom mirovnega procesa za dosežene uspehe posebej pa izražam hvaležnost papežu frančišku in duhovnemu voditelju sri sri ravi šankarju za njun bistven prispevek k odločitvi sprtih strani za nenasilno uveljavljanje politične volje.

in olada in Farkle sta dosegli dogovor. To je zelo pomemben korak v zvezi z pogajanji. Ta vojna je zahtevala številne žrtve in številni ljudje so morali zapustiti svoje domove, ljudi so mučili, ugrabljali so otroke. To so počeli milice. In S tem se bo moral, uh, ukvarjal, moralo ukvarjati to sodišče in zelo pomembno je, da so v sredju žrtve. Leta 2016 bo možno to, da se bo sporazum tudi izvajal. Državljanska vojna vodi, je privedla uh, do tega, da regija potrebuje pomoč in pomembno je, da si Evropska unija zauzema za dober razvoj Kolumbije, zlasti uh, kar se tiče civilne družbe, uprave. Uh,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 dejansko uh, eh, je uh, bilo ogromno nasilja. Uh, četrt milijona mrtvih, sedem uh, milijonov ljudi, ki je bilo oškodovanih, desetletje državljanske vojne. In to spominja na številne države po svetu. In pa tudi na številne um, stranke in politike, tudi v Evropi, ki, mi, ki menijo, da je možno z nasiljem spremeniti resničnost da je možno um, z nasiljem uh, iti tudi proti svojemu narodu. Evropa bi uh, morala spremljati te države, kajti to so zelo negativni uh, uh, primeri. Ampak dobro je, da se je Evropska unija pa tudi Kuba zauzela za to, da so se sprte strani podale roko. In upamo, da bo ta mir tudi dosežen. Apriamo la

Visoka predstavnica, gospod predsedojoči, kolegice in kolegi. Leto 2016 bo odločilno leto za Kolumbijo, ki, ki bo podpisala sporazum sa Farkom. Torej marca bo um, začel veljati eh, mirovni sporazum. Konflikt je trajal 50 let in uh, ta konflikt je vtisnil trajni pečat kolumbijski družbi. Seveda so pred Kolumbijo še vedno veliki izzivi, treba je eh, postaviti na noge gospodarstva, treba je eh, odložiti orožje in treba je zagotoviti trajni mir v Kolumbiji. Spoštovane kolegice in kolegi, mislim, da. Eh, mirovni proces v Kolumbiji je odvisen od sprave. Sedaj bom zaključil, gospod predsedujoči upam, da se bo parlament drugače vedel do Kolumbije, kot se je vedel do uh, Venezuele pri demokratičnem prehodu. Hvala lepa. Minuto. Hvala lepa, kolega Hvaristi. Hvala lepa, gospod predsedujoči. To sicer ni besedilo, ki bi ga pripravil sam ali moja skupina, ampak vseeno sem vesel, da parlament razpravlja o skupnem dokumentu, ki podpira kolumbijski mirovni proces. Mislim, da bi morali biti zadovoljni s tem, kar so dosegli predstavniki FARC in kolumbijske vlade, ne glede na to, da obstajajo še določena nejasna vprašanja. Spodbuditi moramo kolumbijsko vlado in ELN, da čim hitreje vzpostavite dialog, ker bo to koristilo tudi državljanom. Gospa Mogherini, Po mojem mnenju je zelo pomembno, da evropska pomoč pride v roke ne zgolj Kolumbiji, temveč tudi o zemljam in regijam, kjer naj bi zagotavljali teritorijalni mir. Rad bi podaril, da je res nekoliko presenetljivo, da je Španija, ki podpira kolumbijski proces in tega sem vesel, zavrnila možnost, da bi se sprejela resolucija v zvezi z političnimi razmerami v Baskiji. Spodbujam vas, da se vključite v delo na tem področju tudi v moji državi. Hvala. Hvala lepa. Vprašanje za vas, gospod Horisti, in sicer strani kolega De Grande Spaskuala. Boste sprejeli to vprašanje? Dobro, kolega, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod Horisti, kako ste lahko tako brezsramni, da primerjate dialog v demokratični državi z dialogom v državi, kjer sile počnejo, kar pač lahko? Ali res lahko primerjate dialog v Kolumbiji z dialogom, ki ga vodi teroristična organizacija ETA? Ja, Hvala lepa, gospode Grande, za to vprašanje. Zdrava pamet mi to, kakršenkoli politični konflikt, kakršnakoli rešitev političnega konflikta je možna zgolj z dialogom, pogovorom, z pogajanjem. Vse to, kar se dogaja v Kolumbiji, je dobro. Ampak v Evropi, tudi v, na Irskem, naprimer, smo podprli mirovni proces. Obstajajo tudi drugi procesi, ki bi jih morali podpreti. Institucije Evropska unija bi morali podpreti te procese. Enako velja tudi za vašo vlado. Samo na tak način se lahko razrešijo politični konflikti. Hvala lepa. Gospod Urtasun, za minuto. Ja, dobro. Najprej moram povedati, da je zelo pomembno, da je Evropski parlament poslal zelo jasno in glasno sporočilo glede mirovnega sporazuma. To bomo storili jutri, kar je izjemno dobro. Vesel sem, da je tudi visoka predstavnica povedala, kar je povedala, dobro, da podpira ta proces. Sam bi posredoval zgolj naslednje sporočilo. Sedaj ne smemo zaspati na lovorikah. Ni sedaj se delo kar zaključeno, nismo še vsega dosegli. Ogromno stvari nas še čaka. Nas skrbi predvsem vprašanje razseljenih oseb, indigenih prebivalcev, potem vprašanje zemlišč. Vemo, da je Kolumbija dolga leta doživljala grozljivo obdobje. Za nas je zelo pomembno vprašanje, gospa Mogherini. Vprašanje vezano na paravojaške enote. Zelo pomembno je, da jih razorožimo, sicer miru ne bo. Predvsem pa moramo kot ključno tematiko izpostaviti zaščito borcev za človekove pravice, ki so bili predolga leta žrtve napadov. Njih moramo zaščititi kot Evropska unija. Spodbudi bi vas rad k temu, da bi Evropska unija pazila na vse te vidike, zato da se ta proces odvija v pravo smer in v dobrih pogojih. Hvala lepa, gospod Kastaldo, za minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Končno je ta tema ob koncu tunela v Kolumbiji nekoliko manj temna. Res je, da ta sporazum ni idealen, ampak prispeval je k temu, da se zaključi konflikt, ki traja od 60 let. Že to je majhen čudež. Veliko zadev postaja nerešenih. Kaj se dogaja z omejevanjem svoboščin in svobode tistih, ki priznajo svoje zločine? Kaj je potem za zločini zopr človečnost? Kaj je z trgovci z drogami? Kaj je z političnim življenjem? Kaj je z sankcijami za vse tiste, ki so spodbujali gospodarje vojne. Ne bi smeli dopustiti amnistije za najhujše zločine. Resnično se moramo boriti proti trgovcem z drogami, pomagati moramo kmetom, ki so največkrat žrtve in ne so storilci. Tudi Kolumbija bi morala postati pravna država, ki v celoti spoštuje državljanske in politične pravice vseh državljanov. Kot Unija pa moramo seveda spoštovati tudi svoje gospodarske obveznosti, kajti to je pomembno za mlade Kolumbice. Ni moramo dati upanje za prihodnost, da ne bodo v Kolumbiji več sploh vedeli, kaj pomeni beseda vojna. Hvala lepa, gospod Marija. Hvala lepa, gospod predsedajoči. To je sedaj zadnja faza mirovnega procesa med eh, Farkom in eh, kolumbijsko vlado. Marca 2016 bo ta faza zaključena. Že je bil podpisan sporazum o eh, reparacijah žrtvam in potekajo tudi pogajanja o entmilitarizaciji. Mirovni proces bo seveda trajal dolgo, ampak vsaj je pripeljal um, um, do zaključka vojno za 200 tisoč uh, žrtvami. Kot rečeno, žrtve bodo odškodovane in treba se je boriti tudi proti trgovini z drogami. Absolutno nujno je, da se pogajanja zaključijo treba si je eh, prizadevati za to, da bi našli tiste, ki so izginili. Treba je tudi eh, pojasniti, kaj se je dogajalo v tej državljanski vojni. In eh, mirovni proces mora prevesti k demokratični Kolumbiji, seveda pod pogojem, da bodo vse majhne skupine uložile orožje. Hvala lepa. Gracias, respetamos muchísimo su trabajo. Eh, hvala lepa, eh, gospa eh, Mogherini. Cenimo vaše delo. Več kot 200 tisoč mrtvih v Kolumbiji in en odstotek odpade na civilno prebivalstvo. Na tisoče jih je bilo prega, pregnanih in številni so doživeli desetletja preganjanja. To je bilo nekaj posebno normalnega v Kolumbiji. Seveda je eh, treba zdaj v spredje postaviti žrtve in eh, to zgodbo. To zgodbo je treba eh, rešiti, pojasniti tudi za družbo. Ljudje se morajo tega vprašanja lotiti in potrebno je kaznovati krive. Spominjamo na to, da se civilna družba ni udeležila pogajanj in da več kot 90 odstotkov eh, kaznivih dejanj ni eh, preiskanih. To je nekaznovanost, nekaznovanost, ampak treba je prevzeti odgovornost in treba je znova vzpostaviti pravico za Kolumbijo, pa tudi za vsako državo, kjer so bile eh, človekove pravice poteptane. Hvala lepa. S tem je razprava zaključena. Besedo dobi visoka predstavnica komisije, gospod Mogherini. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Naj začnem s tem, kar je nekdo v dvorani že uh, dejal. Nismo še ob koncu. E, to je zelo spodbuden, velik, zgodovinski korak, ki je bil storjen decembra. In eh, ta je rešil enega najpomembnejših, najtežjih delov pogajanj. Eh, in sicer na zelo težek način, ampak eh, zelo spodbuden, ampak še, seveda še nismo eh, pri kraju. In zato povdarjam to, kar sem povedala že na začetku. Naša podpora se ne osredotoča samo na spremljanje in na izvajanje sporazuma, ampak tudi na prihodne tedne in mesece. Poskušali bomo spremljati pogajanja, poskušali jih bomo podpreti in poskušali bomo podpreti tudi močno vodstvo in pa vizijo predsednika Santosa, ki je opravil zelo drzne korake v tej smeri. Podprli pa bomo tudi državo celotno pri tem procesu. Ozemlja, Res je, da moramo zagotoviti to, da bo naša podpora segla eh, prav povsod, eh, da bo dosegla eh, ljudi, da bo dosegla civilno družbo in pa zagovornike človekovih pravic. To sem omenila že v svojem uvodu. To je vloga Evropske unije, to zelo dobro vemo in spodbudili in podprli bomo eh, celotno državo in pa vse ljudi. Pripričana sem, naprimer, da je to, kar smo storili na področju vizumske liberalizacije, izredno pomembno, kajti to je eh, pokazalo, da Evropska unija podpira proces in da nameravamo podpreti izvajanje, ampak pokazali smo tudi to, da je to del večje podobe. Namreč gre tukaj za odlične eh, dvostranske odnose, ki jih ima Evropska unija s Kolumbijo in da je to del še večjega okvira in da gre tukaj za strateške odnose med EU in Latinsko Ameriko. Eh, zlasti imam v mislih nekatere odnose um, ehm, z državami, eh, ki se izredno pozitivno razvijajo, um, zlasti v zadnjem letu. Eh, gospod Santos in sama sva se srečala v preteklem letu. Uh, štiri, petkrat na zadnje decembra v Bruslju, ko sva skupaj Eh, bila, bila priča um, eh, sporozum o vizinsko liberalizaciji. Prej pa sva se redno sreževala mesece Vsakokrat sva se srečala ob vseh priložnostih, pa naj bila to generalna skupščina ali kaj drugega. Uh, in vedno sem mu posredovala eh, sporočilo, vedno pa sem mu tudi prisluhnila, kaj bi lahko storili mi, da bi bolje podprli proces. Eh, potem eh, smo imenovali posebnega poslanca za Kolumbijo in tudi to je bila njegova ideja in mislim, da je bil to pozitiven signal. Gilmore ima izkušnje iz uh, mirovnega procesa z uh, eh, Severno Irsko in morda bo spremljanje procesa še toliko težje, še težje kot samo doseganje sporazuma. Naj povem, da je to primer uh, tega, kakšno vlogo lahko igra Evropska unija v svetu. Nekateri ste to že omenili. To je znak za to, da je naša udeležba dragocena. Tudi uh, v krajih, ki so morda v naših očeh zelo oddaljeni. V teh dramatičnih časih se seveda osredotočamo na našo regijo, na naše sosedstvo, na uh, eh, jugo-vzhod, dajala bi tudi na sever in zahod. Uh, Morda je čudno, če reče to italijan, ampak a, eh, mislim, da bi morali delati tudi na a, eh, Antarktiki. To bo meja, nova meja za marsikaj. In eh, treba je poskrbeti za to, da bo naša regija nekoliko varnejša kot je. Ampak dodana vrednost je izredno visoka tudi v krajih drugod po svete, v Aziji, v Latinski Ameriki, v Afriki. Ne nujno povsod, ampak v specifičnih krajih kjer zgodovina, politika, včasih gospodarstvo, včasih eh, izmenjava med ljudmi, včasih kultura eh, povzročijo, da eh, je naš prispevek dragocen za inštitucije ali za ljudi. In to je eden teh primerov. Globalna vloga Evropske unije je ta in to je naša moč, to je moč našega prispevka k miru na svetu. Vem, da so to besede uh, Eh, ki se slišijo morda nekoliko naivno, ampak ob koncu je to v našem interesu, da spodbujamo in da omogočamo mir na svetu. To pa je tudi uloga Evropske unije, eh, da vlagamo v modele eh, za to, kako bi našli pot iz konflikta. Težje je končati konflikt, kot ga začeti. To ste povedali vi in zelo se strinjam z vami. Zato je bolje, da ulagamo v preprečevanje konfliktov, kot pa da iščemo pot ven iz konflikta, ki je že eksplodiral. To, da obstaja način, mislim, da obstaja evropski način za omogočanje dialoga, sodelovanja, eh, eh za medijacijo. In to izhaja iz naše zgodovine. Pred nami je razprava o Siriji in pa o napetostih na Bližnem vzhodu. In ob koncu gre vedno za isto zgodbo. Evropska zgodovina je zgodovina konfliktov. Za nami so stoletja konfliktov, ki smo jih razširili tudi po celem svetu in potem smo še druge um, pognali v naše konflikte in vojne. In Končno nam je uspelo s tem končati, ko smo gotovili, da sta sprava in pa regionalno sodelovanje tista odgovora za pot ven iz konfliktov. In to nam je preneslo mir in stabilnost in razcvet. Čeprav danes to včasih pozabimo. To je torej evropski način, ki lahko prinese upanje in tudi dobre zgodbe po svetu. In vloga Evropske unije, da vlaga v dobre zgodbe, da jih omogoča. In ko se te zgodbe zgodijo, morajo postati trajnostne, morajo trajati, morajo biti zgodbe o uspehu. In um, tega ne moramo vzeti kot nekaj samo po sebi umevnega. Naj sklenem sa sledečimi besedami. Res cenem uh, enotnost, ki ste jo pokazali v tej razpravi. Eh, in pa eh, pri eh, glasovanju, ki bo potekalo o tem. Predpričana sem, da bodo naši prijatelji v Kolumbiji to opazili in cenili, kajti to je ravno takšen znak, ki je povezan z dodano vrednost v smislu politične podpore in spodbude. In to je res dragoceno v teh težkih časih. Naj sklenem. Nekateri so omenili papeža Frančiška in naj citiram nekaj, kar je tudi nekako evropski način, kako vidimo stvari. Noč nasilja se lahko postane dan brez sončnega zatona. Eh, treba je zagotoviti trajni mir. Prosim, ne moremo si privoščiti eh, nadaljnih neuspehov na poti proti eh, upanju in spravi. In to je duh, v katerem bomo še naprej delali skupaj sa našimi kolumbijskimi prijatelji. prijatelji. Vemo, da je pot pred nami še vedno težka in uh, vemo, da uspeh še ni povsem zagotovljen, zagotovljen, ampak vemo, da je možen in leto 2016 bo lahko leto, ko bo ta ta konflikt končno zaključen in bo Kolumbija zaživela v miru. Hvala lepa. Grazie, Hvala lepa, gospa podpredsednica Mogherini. Z nami boste tudi med naslednjo razpravo. Prejel sem sedem predlogov resolucije ob sklepu te razprave. Razprava je zaključena.